Ο συνάδελφος Σαλαφράνκα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Господ Σαλαφράνκα, просим, беседа е ваша. Your micro, please. Še mikrofon, gospod Salafranka. Gospa predsedujoča, meseca aprila je moja politična skupina prosila da na aprilskem zasedanju ne bi imeli razprave. Gospa predsedujoča, Evropski parlament bi rad spomnil na to, da je moja politična skupina aprila prosila, da na tem plenarnem zasedanju ne bi razpravljali o Guantanamu, niti naj ne bi o tem glasovali, glede na to, da je takrat prišlo do bostonskega atentata. Podan je bil predlog, da bi glasovali na tem plenarnem zasedanju, glede na to, da je razprava že potekala skladno s členom 122. Prosim, da se spoštuje ta določba, da se ne obravnava te tematike še enkrat in da parlament jutri samo glasuje o resoluciji o Guantanamo, torej razprave pa ne bi ponavljali. Hvala. Gospod Salafranka, naj vas obvestim, da po našem poslovniku vaša politična skupina mora dati pisno zahtevo predsedniku za to, tako da bomo potem imeli izjavo v 15. danes popovdne, jutri pa glasovanje. Morate pa podati pisno zahtevo. Prav. Kolegice in kolegi, Sedaj pa prehajamo na prvo točko na našem dnevnem redu, na glasovanje. A, še nekdo, prosim. Kirija Dekajzer. Gospod Dekajzer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sprejet je bil dogovor skupino gospoda Salafranka, tako da se mi strinjamo. Samo glasovanje bo potekalo toliko, da se znebimo preostalih upravnih postopkov. Hvala lepa. Tako torej prva točka na našem glasovalnem seznamu, je priporočilo gospoda Dafa o osnutku protokola uporabe.